Ladies and gentlemen, good morning. Um, Gospe in gospode, lepo pozdravljeni. Good morning. I know we've got a long voting list. Hvala. Imamo dolg dnevni red in dolg seznam glasovanja. Razpravljati moramo o zelo kompleksnih zadevah. In v luči tega in v luči tega, kaj se je zgodilo v nedeljo, bi želela začeti sejo z eh, minuto molka, da se poklonimo tistim, ki so izgubili življenje v nedeljo in vsem ostalim, ki so v zadnjih dneh umrli v Evropi. Thank you. Hvala. Pripričana sem, da vsi izrekamo sožalje prizadetim družinam. Prva točka na današnjem dnevnem redu je mnenje o prospekti, ki se objavijo od javni ponudbi ali sprejemu vrednostnih papirjev, kar tako bomo začeli glasovati. Amendment 3 and 42, which are... No. All those in favour? Amandma 26 in 43 za proti preverjamo. Sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 3 za proti preverjamo. drugi del amantmaja Teriza proti vzdržani sprejeto. Predlog srojembe 44 za, proti vzdržani sprejeto, predlog srojembe 4 in 5 za, 45 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 5, prvi del, za, proti, oziroma postane brezpredmeten, pravi predsednica. Gre za predlog spremembe 5. prvi del za proti vzdržani brezpredmeten. Predlog spremembe 49 za proti vzdržani zavrnjeno, 6 za proti vzdržani sprejeto, kompromis B za proti vzdržani sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 60 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 61 je lingvističen predlog spremembe, kompromis C za, proti, vzdržani, sprejet, to je bil prvi del. drugi del. Dodali bi besedo or having a denomination of at least 100.000 euros za proti vzdržani sprejeto. Torej, drugi del so bile te besede. Teraz smo imeli 63 za, proti. Bomo preverili elektronsko. passed. Sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog se nomen B. 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 15 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Passed.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 90 falls. Vrnjeno. 91 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 95 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 97 za proti vzdržani sprejeto, 98 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis H za proti vzdržani sprejeto, 102 za proti vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Past. Sprejeto. 103 za proti. Bomo to preverili elektronsko. passes. Sprejeto. 104 za, proti, vzdržani, brezpredmet, eh, eh zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 v dveh delih prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog smo ibejena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani, zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. 35-36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Bomo to preverili elektronsko. Zavrnjeno 39 za proti vzdržani. Zavrnjeno 40 za proti vzdržano zavrnjeno in pa glasovanje o celotnem mnenju in sicer v elektronski obliki. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Hvala lepa vsem tistim, ki ste sodelovali pri pripravi tega dosjeja. Čeprav nismo dobili soglasne podpore, je bilo uh, eh, priporočilo vseeno pasti veliko strinjanje. So the next item is the measures to ensure. Sedna točka na dnevnem redu. Biskupna skupna raven varnosti omrežji in informacij v Uniji, sprejet je osnutka priporočila za drugo obravnavo, o tem bomo glasovali elektronsko. Okay. Še dva morata glasovati. Še nekdo, kdo še ni glasoval? Konec glasovanja. 33 proti 1. Čestitke, Andreas. Tako da sedaj gre to na plenarno zasedanje. Samo da preverim, če želi kdo še uložiti kakšen predlog spremembe za plenarno zasedanje. Sedaj pa Poročilo je o koncari, proračun za leto 2017, mandat za trialog. Predlog spremembe ena za proti vzdržani sprejeto, kompromis ena za proti vzdržani sprejeto, kompromis dve za proti vzdržani sprejeto, osem za proti vzdržani sprejeto. Pravo bomo preverili elektronsko. Pause. Thank you. Um, compromise three in favor. Okay. Kompromis 3 za proti vzdržani sprejeto, predlog NB12 za proti vzdržani sprejeto, 13 za proti vzdržani sprejeto, 4 za proti vzdržani sprejeto, 17 za proti vzdržani sprejeto, kompromis 5 za proti vzdržani sprejeto in pa glasujemo o celotnem mnenju. Go. Ja. Thank you very much. Hvala lepa. Sprejeto torej. Za veliko večino. Hvala lepa, Lisi.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 smo pri naslednji točki, kjer je poročevalka naša predsednica Viki Ford. Gre za nadzor nabave in posedovanja orožja. 847 um, predlogov sprememb je bilo vloženih. Vse skupaj, torej 903, če prištejemo še tiste iz odbora Libe in. kot rečeno, je pročevalka naša predsednica Viki Ford, kateri bom dal takoj besedo, da predstavi to poročilo. Na to bodo dobili besedo poročevalci v senci in drugi člani odbora, ki bi jo želeli. Izvolite. Hvala. Vem, da številni spremljajo to sejo um, od drugot. Veliko smo dobili sporočil od zunaj, številni državljani se zelo angažirajo pri tej temi. Naj spomnim ljudje, zakaj smo se sploh lotili tega področja. Jasno je, da smo imeli skupno evropsko zakonodajo o posedovanju in nadzoru nad orožjem. 25 let smo imeli to zakonodajo, po napadih v Parizu pa je postalo jasno, da tukaj obstajajo precejšnje pravne vrzeli, zlasti, ko gre za slep pepe, municijo in podobna orožja smo našli drugot po Evropi, predvsem recimo v Združenem kraljestvu. E, zato je sedaj komisija predlagala določene spremembe. In prav je, da si ogledamo to zakonodajo in da zapolnimo vrzeli. Vsi se zavedamo dejstva, da je bil prvi osnutek komisije slab, imel bi lahko veliko um, neugodnih posledic za zakonite lastnike orožja. Zahvaljujem se kolegom za raznolike predloge sprememb. 800 jih je prišlo samo iz našega odbora. In želela bi pojasniti, kakšne kompromise bi želela predlagati. Uh, kako bi jih uložili, kako bi lahko o njih glasovali. Zahvaljujem se različnim skupinam, ki so že eh, poslali nekaj pisnih sporočil v zvezi s kompromisi. Najprej o orožjih na slepe metke. To je eh, posebna vrzel. Orožje, ki je bilo spremenjeno v običajno streljno orožje bi moralo biti na prodajo samo uh, avtoriziranim osebam, potem posamezniki, ki predstavljajo nevarno zase ali za druge, ne morejo dobiti licence za posedovanje orožja. Uh, takšna je zakonodaja. Vsaka država bi zato morala imeti sistem za preverjanje uh, tega. Predlagala sem, da bi se države lahko odločile ali. želijo stalen sistem oziroma uh, periodičen sistem za preverjanje tega. Potem pa bomo glasovali tudi o tem, ali bi, moralo, ali bi moral ta sistem vsebovati zdravstveni pregled. Če je osebi zavrnjeno dovoljenje v eni državi, potem bi morali organi drugih držav biti o tem obveščeni. Uh, Če vam je bilo zavrnjeno voljenje v eni državi, pa odidete potem v drugo državo, bi, morale, bi morali tamkajšnji organi poznati vašo zgodovino. Zato smo predlagali boljšo izmenjavo informacij, bodi si s pomočjo avtomatskih sistemov ali pa s pomočjo kontaktni, kontaktnih točk. Na ta način bomo okrepili evropski sistem, pri tem mora torej do boljše izmenjave informacij. Prav tako se vsi strinjamo glede tega, da je treba zastaviti nove zahteve za varno hrambo. Eh, večina držav že ima zakonodajo na tem področju in smiselno je, da zato eh, določbe se s tem sprejmemo tudi na evropski ravni. Predlagam novo obeseditev, ko gre za označbe. Ehm, verjetno se vsi strinjate s tem. Mora biti, ehm, torej oznake morajo biti na vsak sestavni del ali pa tudi na sestavne dele, ki se prodajajo kot posamezni eh, sestavni elementi. Zagotoviti moramo, da bo zakonodaja, ki jo sprejemamo, izvedljiva. Zato mora biti jasno, da če gre za zelo majhen sestavni del, mora biti ta del še vedno označen kompromis prav tako uh, določa vlogo posrednikov in trgovcev. Eh, kar se tiče muzejskega orožja in tistih, ki upravljajo zgodovinske zbirke orožji, predlagam, da bi najprej glasovali o tem, ali bi morali takšno muzejsko orožje uh, eh, spoh vzeti iz obsega uporabe in glasovati bi morali uh, o tem. Torej, sedaj so izključeni, glasovati moramo o tem, ali naj se ta izjema nadaljuje in če bo to zavrnjeno, bomo glasovali o tem, ali bi lahko države članice to uredile na nacionalni ravni. Uh, glasovali bomo torej o dveh zadevah, eh, če bodo nacionalne države se ločile, da bi um, um, izuzele muzejsko orožje, pa mora to seveda biti ustrezno urejeno. Trenutno lahko države članice predvidijo določene izjeme, to je pomembno za določene organizacije, recimo eh, tiste, ki snemajo filme, druge obrtnike in tako naprej. Predlagam, da bi države članice lahko še naprej dale takšne izjeme za kategorijo A, gre za izjemo v skladu z šestim členom je pa treba tukaj še razjasniti obesetitev. Kar se tiče nacionalne obrambe, vojaške operacije držav članic eh, tukaj niso vključene, to mora biti jasno. In pa še standardi za aktivacijo. Tukaj je nekaj zelo tehničnih predlogov spremem. Skratka, jasno mora biti, da je neko orožje kot onesposobljeno, um, da smatramo neko orožje za uh, onesposobljeno šele, ko ga več ne moremo spremeniti nazaj v streljno orožje. Drugače ne bi prišlo do deaktivacije. Orožje mora torej biti stalno onesposobljeno. prvi osnutek eh, uredbe o deaktivaciji, ki so, je, ki so jo sprejele tehnične skupine držav članic, je povzročila številne pomisleke, ko bi šlo za izvajanje te zakonodaje. Ni bilo dovolj jasne v jasnih. Besedilo ni bilo dovolj jasno, zato smo v prilogah predlagali izboljšanje obstoječe uredbe. Eh, torej, če, bom, če bodo delovne skupine še pred trialogom poskrbele za potrebne spremembe, bomo potem lahko to opustili v pogajanjih v svetu. Vem, da se delovne skupine že o, ukvarjajo s tem področjem, ampak to je treba razjasniti, kajti tukaj obstaja veliko tehničnih problemov z isto uredbo. Um, ehm, ponekud bi lahko prišlo do zaskrbljujočih varnostnih posledic, tako da je to res treba ustrezno rešiti. Eh, podali smo tudi nove predloge v zvezi z eh, obstoječimi standardi deaktivacije, torej onesposobljanja, če imajo države članice ekvivalente standarde, da bi te morali prepoznati. V zvezi s kategorijami A in B, to je verjetno najbolj sporen del celotnega predloga, moj predlog je, da bi tukaj spoštovali eh, demokratična načela, države članice bi morale imeti možnost glasovati o posameznem tipu orožja, za katerega je bilo predlagano, da se ga uvrsti na seznam prepovedanih orožij. Komisija je predlagala č, reč, člen A7, ampak ta pravna podlo, podlaga ni ustrezna določbe o podobnosti ne morejo služiti kot, eh, kot eh, kriterij za to, ali nekaj uvrstimo na seznam ali ne. Eh, tukaj je bilo podanih nekaj drugih razlogov, nekaj drugih predlogov, kako bi lahko uvrstili orožje na seznam za kategorijo A in mislim, da bi morali tudi o vsakem takšnem posamičnem predlogu glasovati. Obstajajo veliki pomisleki v nekaterih državah članicah v zvezi z eh, avtomatskim orožjem, ki je bilo spremenjeno v polavtomatsko orožje. Tukaj obstajajo varnostni pomisleki. Če bi to orožje prepovedali, potem orožje ne bo predano uh, uh, organom, pristojnim organom. Um, to orožje bi lahko stalo skrito in to bi dejansko poslabšalo varnostno situacijo in ne obratno. Prva možnost je torej, da takšno orožje prepovemo, če se odločimo, da ga bomo obdržali, pa je bil podan predlog, da uh, uvedemo standarde konverzije, zato da um, lahko preverimo, ali je bila sprememba trajna. In pa še zadnja točka. Predloge sveta smo dobili prejšnji teden in uh, tudi tukaj so predvidene. Um, različn, so predvideni različni kriteriji za kategorijo A glede na strelno zmogljivost eh, in to, o tem se bomo pač morali pogovoriti v pogajanjih s svetom. Eh, nismo še pripravili kompromisov za um, uvodne izjave, tako da tukaj delo še potrebujemo teka, najprej se je treba osredotočiti na člene, potem pa se bomo osredotočili še na uvodne izjave oziroma sklicevanja. V redu, hvala poročevalki. Zdaj pa dobijo besedo poročevalci v senci. Začeli bomo za, uh, eh, za Ano Marijo Koracobil za ELS. Hvala. Hvala Viki, poročevalki. Dobro sva sodelovali z Viki. V glavnem podpiram kompromise, ki jih je predlagala podpiram tudi tvojo predstavitev. Eh, naj samo spomnim na ozadje. Imeli smo predlog komisije, ki ni bil primeren in z pomočjo naših predlogov sprememb in z glasovanjem odboru Libe eh, smo poskrbeli za to, da gre sedaj predlog v pravo smer, gre za besedilo, ki je bolj osredotočeno na krepitev varnosti, na boj proti terorizmu. in eh, vseeno eh, še vedno dopuščamo določene izjeme. Eh, je pa obstala potreba potem, da zakonodajo posodobimo zadeve, ki si jih omenila, registracija, izmenjava informacij med organi kazenskega pregona, ehm, potem identifikacija nezakonitega orožja, boljša sledljivost, vprašanje označevanja. Vse to pomeni pomemben napredek v primerjavi s predlogom komisije tem smo zapolnili vrzeli. Istočasno s kompromisi ne bomo večali nepotrebnega administrativnega bremena za tiste, ki imajo pravico do tega, da posedujejo orožje. Dobro je tudi, da smo dodali predlog v zvezi z varno hrambo in upam, da se bomo lahko držali tega, da nimamo skupnega evropskega sistema za, um, za zdravniške preglede. Nekatere države članice že imajo dobre sisteme, zato uh, ni treba, da posegamo v to. Enako velja za petletne licence. Ni potrebe po takšni omejitvi. In pa še, ko gre za trgovino na spletu. Uh, Eh, bi rekla, da ne smemo ustvarjati problemov za tiste, ki živijo na podeželju, ne smemo jim oteževati zakonitih možnosti nakupa orožja eh, po spletu. Eh, potem še nacionalna obramba, tukaj obstajajo različne, države, različne ureditve v državah, članicah, imajo rezerviste, prostovoljce. Razumeti moramo, da se del tega orožja uporablja za usposabljanje ali pa za nacionalno obrambo. Še nekaj pripomp v zvezi z avtorizacijo oziroma obnovo avtorizacije 1C, to bi črtala. Države članice bi morale odločiti o tem, kar se tiče varne hrambe. Samo na hitro bi prebrala odstavek. Države članice naj zagotovijo, da bodo, članic, da bodo tisti, ki imajo v lasti orožje, to ustrezno shranili in eh, potem bi črtala preostali del eh, odstavka. Potem še člen 1a. Prodajalci orožja. pri reviziji tega besedila skušamo zlasti poskrbeti za pravno gotovost, se skupaj želimo poenostaviti, se osredotočiti na potrebne spremembe. Kar se tiče sestavnih delov, ne vem, če bi morali um, vključiti vse te sestavne dele. Um, Mislim, da bi se tukaj morali držati definiciji Združenih narodov. In pa še vprašanje prepovedi polautomatskega orožja. Eh, tega ne moremo pripovedati na osnovi podobnosti. To ni pravi kriterij. In mislim, da ne bi smeli dodajati kategorije A7. Eh, to, da bi to urejali na evropski ravni, se mi ne zdi smiselno. Veselim se sodelovanja z vami. Zahvaljujem se kolegom, ki so, dali, um, ki so podali pripombe, komentarje, tudi ko gre za muzejsko orožje, za um, zbirke orožja. Mislim, da je predlog sedaj dober in uh, veselim se tega, da bomo s pomočjo predlogov sprememb in kompromisov besedilo še izboljšali. Hvala lepa, gospod Mariko Raca Bild. Zdaj pa gospod Koferati. Tudi jaz bi se želel zahvaliti Viki za upravljeno delo. Zelo veliko je bilo predlogov sprememb, zakonodaja je zelo kompleksna, nacionalna zakonodaja je v številnih točkah zelo raznolika in treba je bilo poiskati skupne točke pri stališčih, ki so precej oddaljena ponekod in to ni bilo enostavno. Kot skupina um, SEI in D. Smo včeraj zvečer poročevalki poslali naša mnenja in eh, razmišljanja o predlogih. Želel pa bi spostaviti nekaj metodoloških težav, namreč v besedilih, ki nam jih je podala Viki, je treba povedati, da je pri številnih predlogih sprememb bilo Mm, predlaganih zelo veliko dodatnih alternativnih predlogov. Ta metoda je mogoče lahko učinkovita, vendar to je treba preseči, saj moramo priti do besedila, kjer bomo našli skupne točke, vsaj kjer je možno, če pa to ni možno, eh, mora ostati jasno, katera je tista alternativa, ki ostaja veljavna in um, želeli bi rešiti ta metodološki vidik, ki pa uh, lahko močno vpliva na končno besedilo, ki bo šlo na glasovanje. E, torej, eksplicitno bi bilo treba vedeti, katere so alternativne možnosti. Tega ni bilo uh, lahko razumeti. Torej, iz tega metodološkega problema izhaja tudi dejstvo, da si je težko predstavljati, da se pred uh, glavnim glasovanjem glasuje proti določenim elementom v določenih odstavkih, ampak tako ne gre, tako se ne dela. Tukaj iščemo m, mm, politične skupne točke, če uh, najprej ob, ravno nasprotno skušamo izključiti elemente, s katerimi se ne strinjamo, potem v bistvu več nimamo predloga, s katerim bi se lahko strinjali. Mislim, postopek je čisto drugačen. V bistvu dobimo neko besedilo, ampak ni nujno, da ga lahko sprejmemo. In to sem želel povedati že na samem začetku, zato k, da bi se izognili oviram potem v najobčutljivejši fazi našega dela, v zaključni fazi. Kar zadeva kompri, kompromisne predloge, pa bi navedel le nekaj tem, ki se mi zdijo bolj občutljive Eh, narave in pomembni še od drugih. Najprej, kar zadeva zdravniške preglede in uh, obnovo dovoljenj. Mislim, da je neizogibno potrebno že na začetku preveriti zdravstveno stanje oseb, ki posedujejo orožje. Uh, in to uh, moramo zagotoviti vsem. Ne moremo si predstavljati, da bi orožje končalo v rokah nekoga, ki ni fizično sposoben, da bi zavestno in primerno to orožje uporabljal. Eno je oseba, ki uporablja orožje za šport, drugo je oseba, ki ga uporablja za lov, torej določene fizične. Eh, sposobnosti in zmožnosti so nujno potrebne in zato bi eh, mi raje videli začetni predlog za eh, ta del besedila in upamo, da bo to možno. Potem druga pripomba, kar zadeva prodajo nadaljavo. Mm, to, kar je tu zapisano, je bolj ali manj v skladu s tem, kar je bilo povedano, vendar tukaj primanka potreba po nadzoru nad tem, da je bilo orožje, ki je bilo kupljeno, dejansko dostavljeno osebi, ki ga je kupila. Če tega zagotovila ni, eh, bi lahko s prodajo nadaljavo povzroči, prišli do neke razdrobitve, razširitve tega orožja, ne da bi točno vedeli, kje je končalo. Potem, uh, orožjem. Um, za rezerviste. Mislim, da bi to vprašanje bilo najprimerneje obravnavati v šestem členu. In to zato ker je eh, ta člen, po mojem mnenju, primernejši za obravnavo te točke kot drugi člen. Eh, na to muzeji, ki jih imajo zbiratelji, eh, oziroma muzeji seveda so javni prostor, v katerih je orožje lahko razstavljeno, ki morajo tudi zagotavljati, da to orožje ne bo um, neprimerno uporabljeno. Na to pa nacionalni register eh, orožja. To je gotovo koristno, vendar pa tukaj nisem prepričan v zvezi s eh, predlogom, da bi se predpisi, ki veljajo za muzeje, razširili tudi na um, individualne zbiratelje, ki v svojih domovih zbirajo primerke orožja in drugih predmetov. Uh, vendar eh, ki zaradi mm, tega načina zbiranja ne morejo spoštovati istih predpisov, kot jih lahko muzeji. In zato mislim, da bi bilo treba primerneje opredeliti, kdo so ti zbiratelji in kako se obravnava zbiratelje. Ne moremo reči samo, da so to osebe, kdorkoli pač že, ki lahko zbirajo orožje, tako kot lahko zbirajo katerekoli druge predmete. In ne nazadnje, kar zadeva priloge, koristno je najti novo besedilo eh, oziroma opredelitev za aset. Eh, predlogi, ki jih je pripravila Viki, so v določeni meri koristni in eh, primerni za kompromis, vendar pa se je treba vprašati o opredelitvi kategorije A6 v zvezi s tem bi morali bolj natančno spremljati vsebino tega mm, člena, kot smo to naredili pri drugih členih. Vsekakor pa mora biti naše delo usmerjeno v iskanje skupnih točk, ki in točk, pri katerih se lahko strinjamo, česar na začetku tega dela nismo eh, zasledili na tak način. Hvala lepa, gospod Koferati, zdaj pa za skupino Alde, gospa Čerencova. Hvala lepa, zahvaljujem se Viki Ford, poročevalki, za delo, ki ga je upravila na tem dokumentu. To je bilo težko, ampak uspeli ste upoštevati vse pripombe, kar pomeni, da ste zelo pozorno prisluhnili eh, vsem pripombam državljanov in drugih. Torej, kot vemo, je svet prejšnji teden eh, sprejel splošni pristop glede tega predloga komisije. Razprava je bila težka in rezultat eh, je daleč od popolnosti naj se osredotočim samo na nekaj glavnih točk za našo politično skupino ALDE. Torej, odkar je komisija novembra meseca objavila ta osnutek, smo mi proti kakršnim koli določbam, eh, ki bi zahtevale zasege orožja pri zasebnih eh, državljanih in to se nanaša zlasti na novo kategorijo polavtomatskega orožja. Torej, mi smo se strinjali z nizozemskim predlogom, da se oziroma nismo se strinjali s predlogom nizozemskega predsedstva, da se to upošteva tudi za polavtomatsko orožje. Uh, Prejeli smo zelo veliko število novih eh, mailov, zlasti eh, čeških državljanov, ki jih eh, to močno skrbi. Po našem mnenju je naša uloga v tem odboru ta, da se zagotovi, da do tega ne bo prišlo. Veliko držav članic, vključno s Češko, so, je našlo veliko, oziroma ustrezno ravnotežje med um, varnostjo in pa pravicami um, lastnikov orožja in mislim, da moramo to ravnoteže ohraniti in slediti najboljšim praksam držav članic. Viki, v tvojem predlogu imamo uh, kar nekaj vprašanj, ki se ukvarjajo zelo občutljivimi vprašanji. Veseli me, da, da si tu ponudila več opcij, torej kar je treba prepovedati in česa ne, mora biti zelo jasno in odločno zapisano. Uh, Tvoj predlog vključuje precej dobrih kompromisov, zlasti mm, na področju naprimer prodaje na eh, daljavo, eh, vprašanje zbirateljev, muzejev, onesposobljanja orožja in tako dalje. Torej, eh, zahvaljujem se ti že za opravljeno delo in veselim se razprave, ki jo bomo še imeli. V redu, hvala, gospa Šarancova iz skupine Gue ni nikogar tukaj. Eh, mislim, da tudi domestnih poslancev ni, sedaj pa uh, skupina zelenih, Pascal uh, eh, Duhon. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, tudi jaz bom poskušal zelo na kratko podati svoje prispevke, prispevke v zvezi s kompromisnimi predlogi, glede na to, da smo v polnem eh, teku pri tem delu. Rad bi se zahvalil Viki, saj se je lotila izredno občutljivega dosjeja, eh, ki eh, ga obravnavamo v tem sklicu. Želel bi samo še enkrat spomniti, da ta tema, ki je pomembna, in težka, ni tema, pri kateri bi morali eh, izpostavljati pretirana in nerealna stališča. Evropski parlament ni v nobenem predlogu, ki ga je pripravila Viki Ford ali kateri drugi poslanec, želel izpostavljati ehm, spodkopa, ki, spodkopati ravnotežja v zakonodaji, ki zadeva posedovanje orožja in polautomatskega orožja. Tega nisem našel nikjer in to bi želel povedati tudi vsem tistim, ki nas zasuvajo z elektronsko pošto. Razpravljati moramo v realni situaciji, takšna kot je, in ne eh, o nekih nevideznih zadevah. In kakšna je realna situacija? Situacija je ta. Evropska komisija je podala predlog, ki je bil nezadosten, kar se tiče opredelitev. To so vsi povedali tukaj. Naprimer, dejstvo, da se prepoveduje polautomatsko orožje zato, ker je podobno avtomatskemu orožju, je nekaj česar. Um, ne moremo uresničevati. In zato uh, je parlament, Evropski parlament povedal, da to ni resen in um, verodostojen kriterij. Uh, zato še enkrat hvala Viki za upravljeno delo, ampak glede na to, da bomo imeli še nekaj sestankov, bi v tej fazi podal le nekaj pripomp. V glavnem so bile pripombe, ki smo jih podali znotraj zelenih sprejete, in vključene v besedilo. In naprimer vprašanje, kako poenotiti zakonodajo, naprimer glede zdravniških pregledov, težko um, je določiti, da Evropska unija uh, Eh, določi naravo teh zdravniških pregledov do potankosti, eh, lahko pa napišemo, da je to v pristojnosti držav članic in da morajo države članice te preglede izvesti v skladu za zakonodajo, zato ker je seveda normalno, da kdor orožje poseduje, mora imeti za to primerno fizično in psihično um, zmožnost. Potem, kar se tiče orožja, mislim, da bi morali biti bolj natančni in sicer, da bi glede skladiščenja orožja bolj natančno zapisati, kako skladiščiti in ravnati z orožjem in z naboji oziroma z, minucijo, z municijo. Um, lastniki orožja so zelo občutljivi na to točko in tukaj bi morali biti tudi mi bolj natančni. Kar zadeva prodajo nadaljavo, uh, se sam zauzemam za dejanski nadzor in ne zgolj virtualni nadzor. Uh, Eh, torej za eh, nadzor s fizičnim kontaktom, ki lahko zagotovi, da eh, preverjanje tega, kdo je orožje kupil. Na to registracija podatkov, Ti podatki bi morali biti dostopni pristojnim organom, kot predlaga VIK in to je odlično. Seveda, kar zadeva Evropsko unijo in eh, bi bilo dobro, da bi imeli neko platformo za izmenjave podatkov, ki bi bila dostopna vsem državam članicam. To se mi zdi zelo uh, koristno. Uh, muzeji in zbiratelji. Ne bom ponavljal tega, kar je povedal gospod Koferati. V bistvu se v celoti strinjam z njim in mislim, da bi morali tukaj uh, Eh, razlikovati med muzeji, ki so um, javne ustanove pod javnim nadzorom od zbirateljev uh, zasebnikov. In ne nazadnje, kar se tiče klasifikacije, smo tukaj uh, naredili kar pomemben korak naprej. Gre za zelo tehnično vprašanje, zato se ga ne bom lotil v podrobnostih. Uh, Eh, ampak pri teh kategorijah A6, A7, B in tako naprej bi gotovo um, lahko našli kakšno rešitev. Torej, najlepša hvala in nadaljevali bomo z delom v istem duhu še naprej. Hvala lepa gospod Duron in gospod eh, Ivaskijevič za EFDD. Izvolite.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 pa je jasno, da se dogajajo teroristični napadi, ki eh, jih moramo zajeziti, vendar pa ne moremo zato eh, tega storiti tako, da bomo nadzorovali čisto vse orožje, ki se tudi zakonito poseduje v Evropski uniji. Kar pa zadeva. Eh, zdravniške preglede. V Evropski uniji moramo imeti pol, polno neodvisnost za njihovo izvajanje. Vendar pa je treba vedeti, za kakšne vrste zdravniške preglede gre, nevrološke ali psihiatrične eh, ali kakšne drugačne. Namreč imamo osebe, ki ne dobijo dovoljenja za orožje. Eh, z zaradi kakšne eh, malenkosti, pa čeprav so vsi psihološki oziroma psihiatrični izvidi eh, dobri. Tako da moramo natančno določiti, za kakšne preglede tukaj mora bi, eh, gre. Na to eh, naslednji predlogi. Eh, B in D ni težav, potem druga točka, tudi tukaj se lahko strinjamo s predlogom eh, poročevalke, tudi s predlogom gospe Harancove se lahko strinjamo. Ehm, na to peta točka Tukaj je precej izviren predlog, eh, ki ga je poročevalka pripravila in z njim se strinjam na to eh, priloge. Priloga 1.2. Strinjam se s točkama B in C. Oboje je sprejemljivo. E, priloga 1.b v prvih dveh točkah pa ponuja stvari, ki jih je v praksi težko izvajati in po mojem tega ne bi smeli tukaj dodajati. Na to 1.b. Eh, priloga 1, kategorija A, 6D, prepoved eh, orožja, ki se uporablja v športne namene. Ja, ampak ta predlog ni v redu za športnike. O tem smo tudi govorili s ehm, strokovnjaki in na vsak način ne najdemo povezave med tem, ehm, da se tako orožje opredeli kot nezakonito. Tudi ta nova kategorija A7, eh, ki vključuje tudi lovsko orožje 22 eh, mm kalibra, ki naj bi se vključilo v to kategorijo, s tem se tudi ne moremo strinjati. In na to še drugi prelu eh, predlogi v tej prilogi za orožje, ki se uporablja za lovski šport, ni v redu za um, potrebe, ki jih imamo v Evropi. Hvala zdaj pa za skupino ENE, gospod Trucinski. Merci beaucoup. Vrma gospa. Um, avant de, avant de m'exprimer sur le, sur le... Hvala lepa. No, preden povem naše stališče v zvezi s tem, uh, Naj povem, da smo na začetku imeli minuto molka za žrtve iz Orlanda in zato želim povedati, kako sem žalostna in jezna tudi ob eh, tem novem terorističnem napadu, ki smo mu bili priča včeraj v Franciji in izraziti eh, sožalje družinam. Eh, obeh žrtev, policista in eh, njegove soproge, ki ju je z belim orožjem včeraj eh, ubil radikalni islamist. No, zdaj pa v zvezi s tem poročilom bom povedala zelo nakratko. Gospe, eh, gospo predsednico, torej poročevalko, bi želela vprašati naslednje in sicer eh, eh, tri točke, tri predloge sprememb, ki jih je vložila naša skupina, ni vključila v kompromisne predloge in sicer v zvezi z akustičnim orožjem in eh, signalno in rekvizitno orožje, torej eh, tega vložila, eh, to vam lahko še enkrat pošljem, kar smo mi pripravili, ampak želela bi, da to izključite iz kompromisnega predloga. Na to drugič v zvezi z muzeji in zbiratelji bi tudi želela umakniti uh, naš predlog spremembe 617. V katerem želimo, da se zbiratelje ne upošteva v eh, področju uporabe te direktive. In potem, aha, oprostite, prekinja predsedujoči, zgleda, da je bila neka zadrega s tolmačenjem. Samo preverjam, ali umikate vaše predloge sprememb? Torej, tolmači so rekli, da umikate predloge sprememb. Ne, ne želim umakniti svo, naših predlogov sprememb, ampak želim jih izločiti iz kompromisnih predlogov. No, ampak eh, to vam bomo tudi v pisni obliki uh, poslali. Torej, seznam naših predlogov sprememb uh, za katere ne želimo, da so vključeni v kompromisne predloge. V redu? No, tako da, da bo stvar enostavnejša, bomo pripravili ta seznam vseh predlogov sprememb naše skupine, ki jih ne želimo vključiti v kompromisne predloge. Hvala lepa. Bene, grazie. Adesso passiamo agli interventi dei deputati. Io ho iscritti a parlare di... Ja, hvala lepa vsem, ki ste se do sedaj oglasili. Zdaj imam še deset kolegov na seznamu za govor. E, nekaj časa še imamo, preden se nam pridruži gospa komisarka Jurova ob enajstih, tako da predlago bi minuto za vsakega in prosim, da ste. E, čim bolj jedrnati, potem pa seveda bodo dobili besedo tudi predstavniki sveta in komisije, ki so tukaj. Zdaj pa naslednja kolegica. Hvala lepa. Hvala za ta predlog um, in za predloge sprememb. Mislim, da imamo kar um, dober politični konsens, ampak veliko amadmajev pa je treba še preveriti v smislu uh, razlogov oziroma rezultatov teh eh, sprememb. Tudi eh, sama sem uložila kar nekaj amandmajev v zvezi z eh, deli orožja in pozdravljam tudi velik del amandmajev, ampak nekateri pa so problematični. Naprimer, v moji državi Eh, je športno streljanje in lovsko streljanje zelo pomembno, zelo veliko močnih organizacij imamo, ki eh, te interese branijo. In eh, švedska organizacija za streljno orožje ima že celo vrsto pravil, ki bi bila zelo koristna tudi za to. Mi že imamo zakonodajo, ki ureja uh, celo vrsto teh eh, vprašanj, ampak poseganje naprimer v prodajo orožja nadaljavo in tako dalje bi zelo prizadela uh, ljudi v moji državi, ki so v oddaljenih eh, krajih in eh, zato bi bilo tudi vse te stvari treba upoštevati. Presidente, primero toda mi solidaridad con mis compañeros franceses. Desgraciadamente, ya saben ustedes, vengo de un país. No, kot veste, nažalost prihajam iz države, ki je v zadnjih 40 letih imela kar precej izkušenj s terorizmom, ki je zaznamoval njeno zgodovino in zato je vprašanje varnosti in nadzora nad um, posedovanjem orožja uh, zgledna v Španiji in še več, torej za osebe, kot so športniki in lovci, ki uh, posedujejo orožje, je v bistvu zelo težko zaradi številnih upravnih ovir, uh, Eh, to speljati tako, kot je treba. In zato težko, eh, mislim, lahko razumem, da v nekaterih državah nimajo tako natančnih predpisov, zato ker niso imeli istih skrbi kot pri nas eh, in se šele sedaj lotevajo tega vprašanja, ampak po 40 letih izkušenj v naši državi, pogledajte, pri nas je to zelo dobro urejeno. In zato naj povem naslednje. Mislim, da so kompromise, ki jih je pripravila Viki Ford, v glavnem dobri in zato ji želim čestitati, kot so jo tudi vsi, saj je to res izredno obsežno delo in kompromisni predloge, ki jih je pripravila, to eh, potrjujejo. Uh, nekateri sicer niso prav spremljivi, naprimer to skladiščenje orožja, to je v naši državi nemogoče, to ni v skladu z našo zakonodajo, ravno tako vprašanje prodaje nadaljavo, nadzor pa imamo vzpostavljen in izvaja ga eh, Guardia Civil. In um, zato se zauzemamo, da se ta nadzor um, uveljavi in izvaja še naprej. Hvala lepa, gospod Žuvan. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi jaz eh, čestitam gospe Ford za opravljeno delo, saj izhajamo iz besedila komisije, ki je bilo povsem eh, neuravnoteženo. Eh, po eni strani moramo zagotoviti varnost naših državljanov, po drugi strani pa se ne, ne smemo izbrati napačnih ciljev. Športniki in lovci niso teroristi. Teroristi ne prihajajo nikoli iz teh krogov in zato res uh, dajmo paziti, da ne bomo tukaj uh, preveč prahu dvigali uh, v zvezi s športniki in lovci, ki so normalni državljani. Uh, No, pri vlogih eh, za predovoljenje za orožje, k temu se moramo še vrniti. Eh, vsekakor pa, eh, če gremo zdaj k prodaji nadaljavo, mislim, da je tukaj zelo pazljivo to spremljati in predvsem prepovedati plačilo orožja za gotovino. Nekje v besedilu mislim, da je to zapisano pisano. Potem pa še nekaj, označevanje e, bistvenih delov orožja. Tudi tukaj moramo paziti, kaj s tem povzročamo. Kaj je zdaj bistveni del orožja? Nekateri deli so res min, minimalni, zelo, zelo majhni. Potem četrti člen, e, zgodovinsko oziroma antično orožje. Tudi to definicijo je treba e, zelo e, jasno opredeliti. Saj veste, da so nekatera teroristična dejanja bila izvedena z orožjem iz druge svetovne vojne, tako da moramo tu tukaj biti pozorni. Potem pa, kar se tiče skladiščenja, tudi tukaj moramo biti pragmatični. Lovci znajo zelo dobro skladiščiti in spravljati orožje, eh, naprimer puško razstaviti in te dele eh, spraviti na različnih predeljih v svojem domu, tako da tudi tukaj moramo biti zelo pazljivi. Hvala lepa. Hvala lepa in hvala uh, gospe Ford uh, za ta osnutek. Uh, kompromisni predlogi so večinoma dobri, imam pa nekaj kritičnih pripomp. Glede kategorij streljnega orožja, strinjam se s poročevalko, da moramo zavrniti eh, kategorijo A7, ampak ne smemo pa jo potem ponovno uvesti kot kategorijo B7. To je nepotrebno in to bo eh, stalni vir težav. Na to imamo še nekaj ideje, neke ideje v zvezi z. Eh, streljivom z, um, in to tudi eh, predlaga eh, svet. Veste, da je bilo to že sprejeto v nekaterih državah, pa to ni bilo koristni. To bo predstavljalo precejšno breme tudi za organe, ki to preverjajo. Na to v desetem členu je zapisano, da se lahko streljivo, uh, eh, streljivo lahko kupujejo samo osebe, ki posedujejo orožje v ustrezni kategoriji. To mislim, da temelji na nerazumevanju. Nobeno streljivo ni namenjeno specifični kategoriji orožja oziroma specifičnemu orožju. Pini.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 če ne bomo imeli striktnega režima, bodo teroristi lahko prišli tudi do tega orožja. Poleg tega pa imamo tudi nesreče, naprimer eh, pri lovskem orožju, zato ker so dovoljenja izdana preveč z lahkoto. Na to mislim, da potrebujemo identične zdravniške preglede za vse. Seveda je treba to izvesti v državi, odkudar prihaja eh, lasnik orožja, ampak če ne bomo imeli istih eh, pogojev, potem bo lahko naprimer nek lasnik eh, orožja te zdravniške preglede izvajal v drugih državah, naprimer, ki imajo drugačne pogoje. Prav tako se ne strinjam, da je treba izdajati dovoljenje za posedovanje orožja, tudi lovskega orožja eh, za osebe, ki so stare 16 ali 17 let. Ne, 18 let in to mora veljati za vse. In tudi eh, to, kdo je odgovoren, lasnik orožja je odgovoren. Děkuji za slovo.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 dobre registre tega streljnega orožja, kot da tvegamo, da se to orožje pojavi na črnem trgu. Hvala poročevalki, da je sprejela kar veliko število mojih amandmajev. To besedilo je sedaj predvsej bliže eh, svojemu cilju, eh, ki je, da se zapolni to eh, vrzel, ki obstaja na področju urejanja prodaje streljnega orožja v Evropi. Torej, zahvaljujem se vsem, ki ste podali pripombe vključno s Češko. Torej, imam specifične komentarje. A6 je treba obdržati v predlogu, ampak z dodatnimi pogoji v uh, odstavkih A do C. Na to um, trgovci in posredniki morajo vedno preverjati identiteto eh, njihovih strank. In na to zadnji komentar se nanaša na to obdobje 18 mesecev, ki se trenutno predlaga, ampak če želimo to v praksi uporabiti, potem potrebujemo daljše obdobje. Hvala. Jahunsari. Hvala lepa, gospa Zenahova, mm, zdaj pa gospa Jakonsari. Hvala lepa. Tudi sama bi se zahvalila poročevalki za upravljeno delo. Res zaslužite našo hvaležnost. Vidimo, kako zapleten je sistem odločanja v Evropski uniji. In ko je treba doseči konsens med komisijo, parlamentom in svetom, šele vidimo, kako je to zapleteno. Torej, sedaj smo bolj upoštevali pripombe držav članic, bolj kot prej. Na začetku ste tudi povedali, da tudi ne smemo posegati v nacionalne obramne politike in eh, celo vprašanje rezervistov je zelo pomembno za obrambo nekaterih držav. Torej, Evropa ne sme postati celina, kjer se lahko rešuje streljanje v šolah na ta način, da se vsem da orože in dijakom in učiteljem. In uh, zahvaljujem se vam tudi za sodelovanje. Gospod Karas. Ja, frau Vorsitzende, herr Vorsitzender, äh, zum ersten einmal. Äh, ja. Hvala lepa. to, kako razpravljamo tukaj o tem vprašanju, je zgledno za to, kako je treba obravnavati občutljive teme. Ne odzivamo se čustveno, ampak skušamo k samo skupaj pristopiti stvarno, skušamo raziskati dejstva in na podlagi teh podati naše predloge. To je med drugim tudi zasluga poročevalke in poročevalce delavcev v senci in zato se jim zahvaljujem, ravno zato, ker je tema tako občutljiva. Ampak kljub temu še nismo pri koncu dela in na to kažejo tudi nekateri prispevki. Eh, naj samo opozorim na stvarne predloge gospoda Koferatija. Eh, jasno je, da smo sedaj predlog komisije umaknili z mize in to je dobro. Pri tem predlogu sedaj uh, smo jasno se izrekli za to, da ne kriminaliziramo zakonitih lastnikov orožja, ampak da preuredimo to direktivo v luči naših izkušenj, problemov, s katerimi smo soočeni, ni pa to. Eh, odgovor na teroristične napade. Ta direktiva je odgovor na probleme, s katerimi smo soočeni in vesel sem, da uh, ste sprejeli moje predloge sprememb v zvezi z eh, zdravniškimi pregledi, v zvezi s trajanjem eh, licence za posedovanje orožja in v zvezi z izjemami za muzejsko orožje. Um, Hvala lepa. Pridružujem se eh, kolegom, ki so se zahvalili poročevalki in poročevalcem v senci za njihovo delo. Sama si prizadevam za. Um, močan nadzor uh, nad streljnim rožjem, zlasti izpričo um, globalnega terorizma. Treba pa je tudi zagotoviti, da uh, zbirateli ne bodo tu po nepotrebnem kaznovanji in zato tudi pozdravljam člen 11, uh, ki jasno razlikuje med teroristi in pa ljudi, ljudmi, ki imajo dovoljenje za nošno orožje. Um, In eh, glede eh, bistvenih eh, delov orožja pa mislim, da potrebujemo zelo jasen seznam in da je treba te bistvene dele orožja tudi uskladiti z mednarodno prakso in pa Eh, dokument iz Združenih narodov. Mm, veliko ukrepov, ki so tu eh, predlagani, bo imelo negativen učinek za um, lovce in ljudi, ki se ukvarjajo z um, streljanjem športno. Hvala, gospa Mecela, gospod Obermajer. Hvala. Treba je že obžalovati, to, da je bil predlog komisije popolnoma zgrošen. Komisija misli, da se lahko proti terorizmu borimo s tem, da sedaj preganjamo lovce, eh, zbiralce in tako naprej. Eh, no, eh, je pa res, da se v Evropi še vedno na veliko trguje z orožjem. Ni treba, da se skupaj na novo izumljamo. Imamo že države z, odličnim, eh, z odlično zakonodajo na področju orožja, po teh bi se morali zgledovati. Eh, in vse skupaj mora biti praktično naravnano. V eh, Avstriji imamo jasna pravila o tem, kako lahko z prodajalci, z koncesijami na zakonit način kupujejo orožje tudi nadaljavo. Eh, tudi ko gre za psihične teste, tukaj moramo biti previdni. Periodični pregledi, to predstavlja tudi veliko administrativno breme. Skratka, moramo se izogibati tako prekomerni birokraciji, kakor tudi kriminalizaciji. In obstajajo dobre razloge za to, da moramo poskrbeti za varno hrambo orožja um, in ko gre za zakonito posedovanje orožja, moramo to dopustiti, na nazadnje gre za osebno obrambo. In uh, ljudi, ki posedujejo orožje, ne morejo biti pod splošnim sumom. Gospod Šoltes. Torej tudi iz moje strani zahvala poročevalci, ki za trud pri iskanje eh, kompromisov. Seveda predlog komisije, kot je bil eh, podan, eh, ne bi bil sredstvo oziroma ta pravila ne bi bila tudi kot sredstvo očekovitega boja proti terorizmu, vendar se zdi, da je bil ta cilj zgrešen in zato so na mizi tudi eh, kompromisi. V državah članicah obstajajo specifike v odnosu do orožja, zato je skoraj praktično nemogoče poenotiti pravila, ki bodo spremljiva, logična in tudi uporabljiva za vse in to seveda je potrebno upoštevati. Eh, sam prihajam iz Slovenije, eh, kjer imamo zgledno urejeno področje eh, orožja in zato bi seveda težko pristali, da bi z spremenjenimi evropskimi pravili šli na slabše, da bi šli na manj transparenten položaj in tudi zaradi tega želimo, da se pri iskanju kompromisov upoštevajo tudi dobre prakse držav. Tudi glede kategorije je bilo že veliko povedano in strinjam se s kolegi, ki pravijo, da seveda ni mogoče kriminalizirati na isti način teroristov eh, z seveda tudi lovci, športnimi strelci, izbiralci orožja in pri tem je treba napraviti jasno distincijo, predvsem pa bolj jasno zapisati definicije. Hvala. Grazie, onorevole Soltes. L'onorevole Schwab per l'ultimo intervento. Gospod Schwab, še za konec. Ich weiß, dass wir uns erzählen. Hvala, gospod predsedujoči. Vem, da smo pod časovnim pritiskom. Zahvaljujem se poročevalki in poročevalcem v senci za konstruktivno delo. Dobivamo tudi veliko sporočil, namreč 28 držav članic ima še vedno različne regulacije, ki bi jih morali nekoliko uskladiti. In to lahko naredimo samo, če bomo na razumen način iskali kompromise. Številni hočejo ravno nasprotno, ampak s tem v Evropi ne bomo ničesar dosegli. Navezal bi se na dva predloga sprememb. Nasplošno sem hvaležen, da ste številne moje predloge vključili v kompromise. Najprej 525 o kriterijih za izdanje licence za orožje. Eh, mislim, da bi bilo dobro, če bi uh, to uredili na evropski ravni, ne pa, da države članice to urejajo vsaka po svoje. No, to je tudi vprašanje za poročevalko in pa drugi predlog spremembe, definicija pol avtomatskega orožja. Zanima me, zakaj smo prišli do definicija eh, polavtomatske puščke za civilno uporabo, ki so podobne avtomatskim puškam, torej ta element podobnosti tolmačimo kot nevaren in zato smo predlagali da bi prepovedali orožje, prepoved uh, eh, polautomatskega orožja, ki je bilo spremenjeno v avtomatsko. Hvala, gospod Švab, v redu. No, glede na to, da imamo tukaj tudi eh, predstavnika predsedstva sveta, bi eh, dal predstavniku sveta besedo, še preden jo dam spet poročevalki. Dve minuti imate na voljo, izvolite. Thank you, Chair, for the floor. First of all, I think uh, you have the same... Hvala lepa za besedo. Mislim, da imamo torej tu razpravo, ki smo jo imeli že uh, prej, torej prejšnji teden smo v svetu prišli do uravnoteženega predloga. Naš predlog uh, uvaja strožje uh, Eh, strožja pravila, kot smo jih imeli prej. Imamo torej nova pravila v zvezi z trgovanjem z orožjem, eh, kakor tudi z zagotavljanjem sledljivosti z označevanjem bistvenih delov, eh, izmenjavo informacij z izstreljnim orožjem med državami članicami. Prav, smo, prav, prav, prav tako smo tudi opredelili zbiratelje in pa prepovedali eh, polavtomatsko streljno orože in eh, predvideli tudi eh, strožji režim za akustično orože. Nizozemska bi želela, da parlament čim prej sprejme svoje stališče glede tega, zato da lahko čim prej začnemo s trialogom. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa še za končne zaključke dajem besedo poročevalki Viki Ford. Hvala lepa za vse prispevke, hvala za vaše delo. Vrnila bi se samo na nekaj specifičnih pripomb, ki ste jih omenili. Glede muzejev in zbirateljev. Zelo težko je za nekatere organizacije natančno uh, opredeliti, ali gre za muzej ali za zbiratelje, kajti imamo nekaj organizacij, ki so nekje vmes. Ampak pomembno je, da tudi zasebni zbiratelji imajo ustrezno hrambo orožja in da se jim dovoli zbiranje orožja samo, če je to uh, če se to dela zgodovinskih oziroma akademskih eh, razlogov in če eh, se vse to izvaja na način, ki ne predstavlja nobene nevarnosti. Torej, vse to imamo v kompromisnih predlogih. Glede zdravniških pregledov. Veliko ljudi iz um, bolj ranljivih eh, skupnosti me je opozorilo na to, da imamo eh, paraolimpijske eh, strelce, da imamo tudi akustično streljanje za slabovidne in pomembno je, da tem ljudem zagotovimo, da lahko še naprej se ukvarjajo s svojim športom na varen način. Torej, vsaka država mora imeti sistem, kajti nihče, ki lahko predstavlja nevarnost za javnost, ne sme dobiti dovoljenja za posedovanje eh, streljnega orožja. Ampak to ne sme temeljiti na razliki med ljudmi, ki uh, so fizično zmogljivejši od drugih. Torej, to mora biti urejeno, zato morajo obstajati eh, postopki in tu moramo biti predvidni, da ne bomo ni, proti nikomor, eh, nikogar izločevali iz tega. Moji predlogi sprememb v zvezi s streljivom so povezani s tem, da eh, se naprimer ne sme hraniti prevelike količine streljiva, naprimer, če imate eno eh, obliko streljnega orožja, zakaj bi kupovali velike količine eh, streljiva, ki za to orožje ni primerno, za to je šlo. Kar se tiče polavtomatskega orožja, eh, torej besedilo sveta izločuje to polavtomatsko orožje, ki je predelano, ampak istočasno eh, se pa to dovoljuje potem za eh, športno streljanje. To pomeni, da če to ne bo urejeno, potem eh, ne bodo mogli ti športni streljci potovati s svojim orožjem iz ene države v drugo. To ni povsem jasno v besedilu sveta. Mi bi želeli zagotoviti, da se opredelijo najprej večinska mnenja v parlamentu in da se eh, šele potem preide eh, na trialog. Hvala. V redu, hvala. Pred eh, zaključkom te obsežne razprave bi vas želel spomniti, da bomo naslednjič obravnavali predloge sprememb 13. julija in da bomo 14. julija, torej to je pomemben datum, o tem glasovali v odboru IMKO. Um, ladies and gentlemen, we're going to start again. The Gospe in gospodje, nadaljujemo sejo. Gre za izmenjavo mnen. S komisarko Jurovo, komisarka lepo pozdravljeni. Bila sem v Združenem kraljestvu, pogovarjala sem se z politično aktivnimi ljudmi, spraševali so me, zakaj eh, hodim na te seje in rekla sem, da mora komisija pač eh, odgovarjati parlamentu in povedala sem, da lahko mi glasujemo o, demokrat, o delovnem programu komisije in rekli so, da tega spoh nismo vedeli, da demokratično izvoljeni parlament lahko pokliče komisijo k odgovornosti. In ta demokratična odgovornost evropskih institucij je predvsej vroča tema po Evropi trenutno. Hvala lepa, da ste prišli na to izmenjavo stališča, ste pripravljeni odgovarjati na vprašanja parlamentarcev. Komisarka bo govorila približno 20 minut, potem pa bomo lahko zastavljali vprašanja, tako da lahko kar začnemo pripravljati seznam govornikov. Začeli pa bomo za koordinatorji. Gospa Jurova je pristojna za področju varstva potrošnikov. Dear colleagues, thank you for this opportunity to discuss consumer policy files because we have a number of uh, important Hvala lepa, hvala lepa, da lahko danes razpravljamo o dosjejih, ki imajo uh, opraviti za varstvom potrošnikov, za prihodnostjo zakonodaje o varstvu potrošnikov. Naj vam podam kratek pregled predlogov, ki jih je sprejela komisija in eh, naj spregovorimo o tem, kakšni so naši načrti za prihodnje. Evropski trg potrošnikov eh, se je v zadnjih nekaj letih hitro razvijal, imamo direktivo pravicah eh, potrošnikov, pravicah potnikah, o pravicah potnikov, Eh, digitalnih pravicah, revidirali smo zakonodajo na področju varstva potrošnikov, potem tudi direktivo o nepravičnih trojinskih praksah in prosim gre za iste cilje. Želimo zapolniti za vrzeli, želimo izboljšati varstvo potrošnikov in vse skupaj prilagoditi digitalni dobi. Obstoječa zakonodaja je stara že veliko let, zato smo se odločili, da bomo ocenili teh šest ključnih horizontalnih eh, eh, direktiv v okviru eh, preverjanja pri prizadevanju za boljšo zakonodajo. Eh, torej, eh, ne gre samo za to, da bi hoteli znižati administrativna bremena za podjetja. Želimo tudi oceniti, kaj dobro deluje, kaj treba posodobiti, kaj je dobro za potrošnike in za trgovce. To pomeni poenostavitev pravil, ki jih več ne potrebujemo ali pa ki se prikrivajo eh, med seboj. Pri retrospektivni evalvaciji koherence Eh, smo poprašali tudi deležnike o njihovem mnenju eh, in o tem, kako bi lahko posodobili evropska pravila. Zlasti preučujemo probleme potrošnikov v eh, sodelovalni ekonomiji, drugič potreba po obveščevanju potrošnikov, tretjič izboljšati želimo informacijo o predpogodbenih določbah in pa zadnja točka želimo boljšo zaščito potrošnikov, ki so eh, z zavajanjem se odločili za določeno pogodbo ali pa so utrpeli škodo zaradi nepravičnih praks. Javna posvetovanja so se začela 12. maja, potekala bodo do septembra in iskreno vas vabim, da razširite glas o tem. Vse skupaj je dostopno na spletni strani komisije, odprto za vse. Prav tako trenutno pripravljamo posvetovanje z udraženimi stranmi. Tukaj se bomo pogovorili z predstavniki najvidnejših nevladnih organizacij. Ta zdravstveni pregled bo uh, potekal tudi v luči vrha uh, za potrošniška vprašanja, ki bo potekal oktobra v Bruslju. Uh, na to nameravamo pri povabiti različne predstavnike različnih organizacij. In vesela bi bila, če bi tudi vi aktivno sodelovali na tem vrhu. Uh, Ko gre za predlog o digitalnih pogodbah, smo analizirali, um, po, smo analizirali vidik prodaje potrošnikom in zaščite potrošnikom. Predlog bo pripravljen julija in potem vam ga bo seveda predstavila. Eh, vi in druge udeležene strani opozarjajo na to, da bi morali zagotoviti enake pravice potrošnikov tako na spletu, kakor tudi zunaj spleta. Moj cilj je, da bi tukaj dobili koherenten rezultat. Vse skupaj bo temeljilo na naših analizah. Eh, to smo povedali tudi v našem sporočilu. Pripravljeni smo na razpravo o. Um, zagotavljanju pravic potrošnikov na spletu in zunaj spleta, zlasti, če to lahko prinaša dodatno vrednost. Um, v tem smislu bi želela povdariti, kako Pomembno je, da je parlament želel paralelno obravnavati oba predloga v zvezi z digitalnimi vsebinami in pa v zvezi z otepljivimi vsebinami. Gre za svežen in oboje lahko odigra pomembno vlogo pri doseganju rezultatov za digitalni enotni trg. Hvaležna sem za konstruktivne predloge soporočevalcev tako v eh, vašem odboru, kakor tudi v odboru za pravne zadeve. Včeraj sem bila v odboru Juri, eno na stropi više sem bila in zastavljali so številno vprašanja o um, predlogu digitalnih in nedigitalnih pobud. Eh, pogodb. Tukaj moramo zagotoviti ravnoteže med interesi prodajalcev in potrošnikov, eh, kaj ti čezmejna e-trgovina mora zacveteti. In to bomo najbolje dosegli, če bomo se odločili za usmerjeno harmonizacijo. Eh, moj cilj je visoka stopnja varstva potrošnikov to kaže tudi na to, da smo določbo v zvezi z obrnjenim dokaznim materialom eh, podaljšali, eh, potem in poštevamo tudi interese majhnih in srednje velikih podjetij. Države oziroma majhna in srednja velika podjetja moramo spodbuditi v to, da prodajajo tudi čez mejno in po spletu. Predlogi pred vami bodo okrepili varstvo potrošnikov v Evropi na usklajen, učinkovit način in prosim, da se tudi vi zauzamete za ta pristop ki pomeni enoten digitalni trg. Še nedavni predlog 25. maja komisija sprejela svežen o e-trgovini. Vesela sem, da vsebuje revidirano uh, direktivo o sodelovanju na področju varstva potrošnikov, kakor tudi um, določbe za enotni digitalni trg. Najboljša pravila so samo tiger na papiru, če jih kasneje ne izvajamo. Srčika predloga je mehanizem za uh, soočanje z, visoko, z široko razširjenimi uh, primeri nepravičnih praks, kršen pravic potrošnikov, prav tako um, omogoča čezmejne sodelovanje pri nezakonitih praksah, recimo pri spletnih prevarah eh, in izvajanjem zakonodaje omogoča, da hitreje eh, in bolj učinkovito odkrijajo te kršitve. Eh, združenja potrošnikov, pa tudi združenja trgovcev bodo imela formalno vlogo, komisijo in druge organe bodo lahko, opaz, bodo lahko pozorili na kršitve za čezmejno dimenzijo. Eh, Odboru priporočam, da kar najhitreje izbere poročevalca za to eh, temo in jaz in moja služba se veselimo sodelovanja v celotnem zakonodajnem procesu. Prav tako uh, smo razpravljali o izvajanju direktive o nepravičnih trgovinskih praksah. Kot del svežnja iz dne 25. maja smo objavili smernice v zvezi z direktivo o nepravičnih trgovinskih praksah. Ta sedaj Pojasnjuje tudi uporabo te direktive za različne oblike trgovin, katerim so izpostavljeni potrošniki na spletnih platformah. Zlasti se ukvarjamo z vprašanjem trgovinskih elementov, ki so pomešani z vsebino v digitalnih družbenih medijih. Ehm, potrošniki se namreč ne zavedajo, da trgovci družabna omrežja uporabljajo tudi za trgovanje za, svojimi, uh, za svoje izdelke. Uh, in to z nepravičnimi praksami, recimo z umetnim povišanjem števila všečkov za njihove izdelke in tako naprej. Vesela sem, da smo spomnili države članice, uh, naj začnejo izvajati direktivo o uh, nepravičnih uh, trgovinskih praksah, tudi v tem še razvijajočem se sektorju. Potem eh, tudi, ko gre za direktivo o varstvu izdelkov, eh, je prišlo tukaj do zamud, to me skrbi, prosim, da uporabite svoje stike v državah članicah zato da bomo odpravili ta zaostanek. Bolje je treba izvajati obstoječo zakonodajo o varstvu izdelkov, še naprej bomo uh, izvajali sistem RAPIC za nevarne izdelke. Komisija uh, poziva udeležene strani naj prilagodijo izdelke mm, nevarnostim digitalnega sveta. Pozitivno so se odzvali. 62 odstotkov izdelkov, ki so bili identificirani za nevarne, je prišlo iz Kitajske. Naslednji teden bom odpotovala na Kitajsko in skušala bom poskrbeti za boljše sodelovanje za Kitajski, ko gre za zagotavljanje varstva izdelkov bomo pa o tem spregovorili tudi na vrhu z našimi ameriškimi in kitajskimi partnerji. Razpravljali bomo tudi o varnosti izdelkov, ki se prodajajo po spletu. Spoštovani poslanci, spoštovani kolegi, veselim se naše razprave in z veseljem bom prisluhnila vašim stališčem o tej temi in o drugih temah povezanih z varstvom potrošnikov. Hvala. Hvala. Najprej bomo slišali koordinatorje in podpredsednike, podpredsednice, potem pa ostale. Gospod Švab. Hvala, gospa komisarka, za predstavitev različnih zakonodajnih predlogov in predlogov, ki jih še nameravate predložiti. Veste, da je odbor za notranji trg eh, mnenja, da bi morali refitu nameniti prioritetno mesto Eh, želimo se izogniti temu razkolu med digitalnim in eh, analognim. Eh, treba je posod ohraniti enake pravice, ampak zato pa potrebujemo čim prej ta predlog o refito. Vesel sem, da ste rekli, da bo tak malo prišel. Drugič, predlog evropske zakonodaje o insolventnosti je bistvenega pomena tudi za evropski trg. Eh, Kaj ti mm, na tem področju prihaja do velikih problemov v nekaterih državah članicah, zato je razdrobljen evropski trg, gre recimo za eh, oceno posameznih uh, Eh, vrednosti, to vnaša negotovost v trge, to gre na škodo majhnih in velikih podjetij, ki ne dobijo kreditov, zato ker banke ne vedo, ali lahko podjetja zavarujejo svoje kredite ali ne. In to vodi do zapostavljanja majhnih in srednje velikih podjetij, zato bi nam eh, skupna evropska zakonodaja o plačilni nesposobnosti lahko pomagala. Zanima me, če lahko v drugem krogu kaj več poveste tudi o tem predlogu. Ja. Evelin Gebhardt. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka. Hvala lepa za vaša pojasnila. Sem pa še vedno nekoliko zmedena. Dobro in prav je, da smo se odločili za refit, dobro je, da smo se uh, odločili za ta fitness check oziroma zdravstveni pregled. Dobro je, da skušamo poskrbeti za doslednost evropske zakonodaje, da želimo poskrbeti za poenostavitve, ker je to možno, vse ob eh, ohranjanju visoke stopnje varstva potrošnikov. Vse to je lepo in prav, ampak ob tem ne razumem ravnanja Evropske komisije, ker je takšno ravnanje lahko privede do situacije, kjer se bo zgodilo ravno nasprotno. Lahko bi imeli različne pravne predloge za online in offline, za digitalne vsebine in za otepljivo blago na drugi strani. Tako da tukaj obstaja nevarnost, da eh, bodo obstajale razlike, pač glede na to, ali si nekaj kupil na spletu ali v trgovini. Potrošniki tudi več ne bodo spoh vedeli, kakšen zakonodajni postopek tukaj sploh velja. Tukaj obstaja veliko tveganje, velike nedoslednosti. Sedaj parlament pozivate naj eh, te različne predloge obravnavamo kot svežen. Dobro, mi to načrtujemo, to veste, ampak potem res ne razumem več vašega pristopa. Eh, Spoh v luči tega, kaj ste danes povedali. Pa še nekaj. Če si ogledam predloge, recimo v zvezi z digitalnimi vsebinami, k varstvu potrošnikov spada tudi močno varstvo podatkov. Ampak to, kako je to vprašanje, to, kako je tu obravnavano to vprašanje varstva podatkov, bi lahko to pomenilo velike vrzeli. V tretjem čla, členu recimo govorite o dodatnih podatkih. Kaj je tukaj spoh mišljeno? Eh, kaj tako eh, nenatačnega spoh ne moremo zapisati v zakonodajni predlog? O tem bo treba še na veliko razpravljati in s tem je povezano tudi moje zadnje vprašanje. Eh, Refit to je nekaj pozitivnega, ampak zanima me, kakšne predloge načrtujete za drugo polovico leta 2016. Tudi to nas zelo zanima, tako da bomo približno vedeli, kaj nas čaka pri našem parlamentarnem delu. Hvala. Dan Dalton. Dan Dalton. Hvala. Hvala lepa, komisarka. Eh, čez nekaj minut bom moral zbežati, kaj ti sestav se bom z skupino neodločenih britanskih obiskovalcev. Imam tri točke. Prvič, ekonomija delitve. To je izredno pomembno za potrošnike. Komisija je pred nekaj tedni izjavila, da bi prepove takšne ekonomije uh, Eh, morala eh, obstajati samo v ekstremnih primerjih, ampak Francija in Nemčija sta v zadnjih tednih prepovedali Uber Pop. Eh, tako da me zanima, kako se bo komisija izva, odzvala na to. To ni v skladu z vašimi smernicami. In kaj je tukaj zadnje sredstvo? pri prepovedi takšnih podjetij. Kar se tiče digitalnih pogodb, to me nekoliko spremeni, eh, skrbi. Oprostite. V digitalnem obdobju to daje veliko moč potrošnikom. Zlasti me zanima eh, vprašanje eh, odgovornosti zagonskih podjetij, majhnih in velikih podjetij. Eh, To nalaga podjetjem zelo veliko odgovornost. Kakšen problem skušate eh, rešiti pri teh digitalnih pogodbah? Eh, kaj vas tukaj skrbi? Ali vas skrbi, da ljudje ne uporabljajo dovolj Facebooka, ker jih je strah digitalnih pogodb? Eh, na milijone ljudi uporablja Facebook. In pa še zanima me, zakaj so predlogi o digitalni pogodbi prišli pred refitom in uh, revizijo direktive o varstvu potrošnikov, kajti morali bi vse to upraviti preden pripravimo potem zakonodajo o digitalnih pogodbah. Hvala lepa, Dita Šarancova. Hvala. Gospa predsedujoča, hvala komisarki, da je danes z nami in da poroča o svojem delu. Zelo vesela sem, da se ukvarjate predvsem z digitalno agendo. Hvala upam, da bomo lahko pokazali rezultate, ko gre za digitalno agendo, kajti že včeraj je bilo prepozno za to. Imam tri kratke pripombe oziroma vprašanje. Eh, tukaj se navezujem tudi na prejšnjega govornika. Napredovati moramo hitro, zato da bomo lahko poskrbeli tudi za napredek naših digitalnih svežnjev. Drugi Ko vprašanje v zvezi z uredbo z, mm, o varstvu potrošnikov. Zanima me, kako si vse skupaj predstavljate v praksi. Res je, po eni strani vsi vemo, da moramo uh, varčevati uh, z viri, da potrebujemo sklajene ukrepe na področju varstva potrošnikov, ampak zanima me, kako dolgo bodo morali potrošniki čakati na vse evropske mehanizme tukaj zagotoviti moramo to, da se ne bomo zapletli v preveč eh, zakomplicirane eh, postopke. In pa še zadnja pripomba v zvezi z platformami. Vesela sem bila sporočila o platform in z veseljem sem med vrsticami prebrala, da direktiva o e-trgovini ne bo spremenjena. Istočasno pa slišim govorice iz komisije, da razmišljate o predlogu regulacije eh, odnosov med posamezni podjetji s pomočjo pogodbenega prava. Eh, no, vem, da to zadeva tudi druge komisarje, ampak zanima me, ali lahko te govorice potrdite oziroma ali jih lahko zanikate. Thank you. Julia Rader. Hvala, Julija Reda. And thank you, Commissioner. I think, uh Hvala lepa. Mislim, da je parlament jasno povedal, da se želimo izogniti razlikam pravil med prodajo na spletu in zunaj spleta. Zato moramo tukaj čimprej poskrbeti za refit, tudi zato, da bomo lahko uh, napredovali pri predlogu uh, za digitalne vsebine. Uh, Tukaj je treba poskrbeti za koherentnost posameznih predlogov, zato jih moramo obravnavati skupaj. Zanima me, ali komisija namerava ponuditi nekaj več smernic v zvezi s tem, kako bo predlog o digitalnih pogodbah povezan z uredbo o varstvu podatkov. Po eni strani potrošniki izmenjujejo osebne podatke za različne storitve. Ni tako enostavno obravnavati podatke kot valuto. To je zelo problematično. Prvič, podatki niso lasnina. In drugič, varstvo podatkov je temeljna pravica. Kako se lahko pri tem predlogu izognemo temu, da bi se potrošniki znašli, znašli v nepravični situaciji, kjer bi, bi jim bilo predlagano, da trgujejo za delom svoje temeljne, uh, svojih temeljnih pravic v zameno za storitve? kot v nekakšni pogodbeni situaciji. Pri tem predlogu bi morali poskrbeti za to, da imamo dovoljšno stopnjo objektivne uh, zaščite potrošnikov in varstva podatkov. Tega ne smemo prepustiti odločitvam potrošnikov in pa podjetij. In pa še vprašanje SUPA. Vs Eh, podjetij, ki jih predstavlja samo ena oseba. S tem smo se ukvarjali že pred razkritjem panamskim, panamskih dokumentov. Od takrat je bilo veliko kritih, kritik izraženih, eh, češ da lahko takšna podjetja spodkopavajo preglednost, da so lahko nosilec izogibanja podatkom, eh, izogibanja davkom. No in sedaj je nekako predlog obtičal v parlamentu. Kako se bo komisija lotila tega vprašanja? Um, no. Hvala. Druge skupine tukaj niso zastopane. Slišali bomo vprašanja podpredsednikov v prvem krogu. Ponavadi jaz zastavim zadnje vprašanje, ampak eh, vseeno bi kar sedaj zastavila to vprašanje. Vedno več podjetij z algoritmičnimi formulami eh, skuša svoje proizvode prilagoditi potrošnikom, obravnavajo masovne podatke. Na splošno je to lahko nekaj dobrega, eh, potrošniki lahko tako vidijo eh, za njih primerne proizvode, na splošno se mi torej to zdi nekaj pozitivnega, ampak tukaj obstaja veliko pomislekov, etičnih pomislekov in pa pomislekov glede zasebnosti. Eden izmed potrošnikov me je vprašal, eh, kako je Google vedel, da sem se jaz zaročil, predno sem to sploh povedal svojim staršem. In pa eh, v še nekem drugem primeru je eh, neko podjetje, uh, izumilo nekakšno teroristično točkovno uh, tabelo, uporabljali so podatke o beguncih, zato da bi identificirali potencijalne teroriste. Kako torej lahko zagotovimo, da takšni algoritmi ne bodo vodili do eh, profiliranja oziroma da bo to združljivo z našo zakonodajo na področju varstva potrošnikov? Anna Maria. Thank you very much, actually. Anna Maria. Thank the commissioner for... Hvala lepa. Zahvaljujem se komisarki mene predvsem skrbijo otroci kot ranljivi potrošniki. Mislim, da nam za zakonodajo varstvo potrošnikov ni uspelo zaščititi otrok na spletu. Samo spremenili smo starost za uh, filter za starševski nadzor, ampak to ni dovolj. Potem omenili ste tudi vprašanje profiliranja. Vem, da se zavedate tega problema. To je ogromen izziv, kajti naši otroci praktično živijo na spletu ampak podarila bi, da je to za me vsekakor prednostna naloga. Drugo, kar so omenili tudi drugi kolegi, pa je, uh, eh, varo, pa je um, razlika med pravicami potrošnika na spletu in pa pravicami potrošnika uh, zunaj spleta. Prizadevali smo si za neutralnost interneta, rekli smo, da je internet samo eno izmed orodij. Ne spremeni pa dejstva, da gre tukaj za odnos med trgovcem in potrošnikom in da je potrošnika prav tako treba zaščititi. Naš cilj bi tukaj morala biti polna harmonizacija potrošniškega varstva na spletu in zunaj spleta. In kolegica je že omenila vprašanje, kje smo pri refitu, ko gre za um, pravice potrošnikov. Potem uh, pozdravljam tudi predlog o um, geografskem blokiranju, ampak to je preveč osredotočeno na prodajo strani podjetij. Uh, tukaj bi spostavila nek problem kako je to dodana urednost eh, za potrošnika, če obstaja zaveza za prodajo, ne pa zaveza za kaj drugega. Potem tudi pri platformah. Eh, nekatere države članice so platforme preprosto prepovedale in mislim, da to ni primerno. Eh, gre za inovativne nove pristope in zato je to treba ustrezno urediti tudi na evropski ravni. La komisar, Hvala, predsedujoča, hvala, gospa komisarka. Ne bom se vrnil k refitu, kolegi so o tem že govorili, mislim, da se vsi s tem strinjamo. Želel pa bi postaviti vprašanje v zvezi s tem, kar ste povedali na koncu. In sicer omenili ste nevarne proizvode, ki prihajajo v Evropsko unijo in omenili ste Kitajsko, ter potrdili, da se boste tudi uh, odpravili na Kitajsko prihodnji teden. Nimamo prav veliko rezultatov o proizvodih, zaradi katerih je bilo kar precej preplaha v Evropski uniji leta 2015. Vemo, da gre tukaj za številne proizvode, med njimi tudi igračke. Uh, no, bili pa ste pri tej točki morda še najbolj odločni in sicer ste rekli, da tukaj ni dovolj napredka, da moramo najti izhod iz slepe ulice, ampak točka, pri kateri pa se ne preveč strinjam z vami, pa je tista, kjer ste rekli, ehm, člani Evropskega parlamenta, torej poslanci Evropskega parlamenta se morate s, v zvezi s tem bolj eh, angažirati v vaših državah članicah. Ampak pogledajte, kolegica Ana Marija je omenila Google ko začne določena država članica eh, raziskovati situacijo v Google, je Google prav lepo vseeno za vse to. Eh, In uh, pri tem mislim na Kitajsko, kadar določena država negoduje zaradi proizvodov, ki prihajajo iz Kitajske na njen trg, mm, se verjetno Kitajska na to požvižga. In kako lahko, uh, če pa lahko Evropska unija, torej trg 500 milijonov potrošnikov, uh, reagira in začne um, Kitajski govoriti, da teh proizvodov ne more sprejeti, se bo pa mogoče Kitajska nekoliko uh, zbudila. Uh, No, ampak še nekaj točk. Naprimer, eh, prodaja nadaljavo in elektronska trgovina, to povzroča še več tveganja, da bodo na trg prišli slabi proizvodi, bolj kot proizvodi v trgovinah. Potem eh, tudi eh, to. Eh, gospodarstvo delitve. To pomeni, da ljudje, ki tudi niso strokovnjaki za določeno področje, lahko prodajo določene proizvode. Potem pa še primiri potrošnikov, ki potrebujejo eh, res absolutno varne proizvode, eh, naprimer invalidi ali drugi mm, potrošniki, ki so eh, bolj krhkega zdravja oziroma v težavnejši eh, položaju, bodo potrebovali proizvod, ki bo res ustrezal vsem kakovostnim eh, standardom. Predstavite si, predstavite si naprimer pri nakupu sekire, kdo jo kupuje, da ni vseeno, kaj bo dobil. No in zdaj vprašanje, kako naj se Kitajcem res pove, da naj stvari v tem smislu spremenijo. Nikola, would you like to ask questions? Nikola? Grazie brevemente l'intervento. Hvala, prav na kratko, zelo zanimive prispevke smo že slišali, sam bi pa želel spomniti, da je celoten svežen, ki zadeva enotni digitalski trg, lahko delujoč, če bomo mi informirali potrošnike. To vidimo uh, iz podatkov, kar precej nezaupanje je še za vlaganje v elektronsko trgovino. Uh, Malo podjetij prodaja in ponuja svoje proizvode na spletu. Potrošniki kupujejo določene stvari sicer po svetu, ampak večinoma take, pri katerih ne veliko tvegajo zaradi nizke vrednosti. Sam mislim, da je zmožnost nadzora nad spoštovanjem pravic potrošnikov s pomočjo primerne zakonodaje Eh, tisti, ki lahko prispeva tudi k boljšemu razvoju enotnega digitalnega trga. Upam dejansko, da bo predlog, ki ga je pripravila komisija eh, za zaščito potrošnikov, dobra priložnost, da sprejmemo bolj strogo zakonodajo, ki bo bolj ščitila naše potrošnike in eh, da bomo posledično lahko ehm, napredovali tudi pri vseh drugih vprašanjih, ki zadevajo digitalni trg in digitalno gospodarstvo. Eh, še en element pa je, da je um, pri katerem naša komisija ne sme biti neutralna. In sicer uh, uredba o varnosti proizvodov, ki prihajajo na trg. Parlament je uh, prejšnji teden s široko podporo že podal svoje stališče v zvezi s tem. In mislim, da bi morala komisija, preden razmišlja o predpisih, s katerimi bo ukinila določene uh, Eh, že obstoječe določbe, kot je sedmi člen, naprimer, eh, morala doseči eh, kompromis in strinjanje s parlamentom in svetom. Hvala. Predlagam, da gospa komisarka odgovori na ta vprašanja, potem pa bomo imeli še naslednjih pet vprašanj v drugem krogu. Thank you. So what, Commissioner, why don't you take a few minutes? Dobro, komisarka, potem pa prosim, če odgovorite na ta vprašanja, potem pa bo še pet kolegov postavila svoje vprašanja. Hvala lepa za vaše vprašanja in za vaše pripombe. Najprej bi se osredotočila na glavno vprašanje, ki se je pojavilo v vaših eh, pripombah gre za vprašanje refita. Popolnoma razumem, da morda nekateri ostajate tu še malce zmedeni in verjemite mi, da moj namen ni bil ta, da vas kakorkoli zmedem. Torej, rada bi pojasnila, zakaj gre. Če bi se otre, osredotočili v direktivi samo na uh, prodajo na spletu, potem je to zelo težka odločitev in to je bila zelo težka odločitev, ampak eh, zato smo se odločili zaradi naslednjih razlogov. Zgodovinsko smo ugotovili, da je zelo težko izven spleta karkoli harmonizirati v, na tem področju. To je nek svet prostor, kot ga vidijo države, civilne pravičnosti. In kadarkoli želimo poseči na to področje deljene pristojnosti, ljudi začne takoj zelo skrbeti. Torej, takoj, ko se Evropska unija loti tega kodeksa o civilni pravičnosti. In zato nismo želeli še dodatno obremeniti tega predloga. Drug močen argument pa je bil ta, da delamo na pravilih digitalnega notranjega trga in imela sem jasno nalogo, ki je bila naslednja. Treba je bilo pripraviti pravila za trgovanje na spletu in to sem tudi storila. Ampak že od samega začetka sem bila pripravljena na to, da bomo imeli ti dve razsežnosti, torej na spletu in izven spleta. Vem, da to ni idealno, vem, da to lahko vodi v težave v praksi in da je treba prilagoditi besedilo in delo, torej tudi na refitu, zato da bomo lahko kmalo razpolagali s podatki. Do julija meseca te podatke pričakujemo. In na to, na podlagi teh podatkov, bomo lahko poskušali razmišljati tudi o tem, da bi ista pravila uporabili tudi izven spleta za te pogodbene odnose. Torej, sedaj močno pospešujemo delo na tem prvem segmentu uh, REFIT-a. Torej, vemo, da REFIT vključuje šest direktiv, poleg tega pa bomo ocenili še dodano vrednost uredbe o pravicah potrošnikov, ki je bila torej pred nedavnim sprejeta. Ampak, um, kot rečeno, te podatke bomo imeli na voljo julija in septembra meseca, k temu se lahko danes zavežem, bomo pripravili konsolidirano poročilo o tem, ali je to priporočljivo, ali je izvedljivo, da bi uporabili te podatke iz Refita in da bi te prilagodili in vključili tudi v eh, predlog o digitalnih pogodbah, ki je trenutno na mizi. Je to sedaj jasno? Torej, dobili bomo podatke o tem, ali lahko isto harmonizacijo dosežemo izven spleta. In ko bomo zagotovili, da je to izvedljivo in da je možno in da obstaja razumna možnost, da bo ta predlog sprejet, potem bomo ta predlog oblikovali in se vrnili pred parlament za razpravo in razmišljali o tem, kako lahko dodamo še pravila za izven spletno za, uh, trgovanje. Torej, razumem in občutim tudi uh, Eh, kako nujne so zadeve in to ne samo v tem eh, kontekstu naše razprave, temveč tudi v komisiji in zato bomo to zagotovili čim prej. Torej, refit bo k malu izveden za ta prvi del in na to se bomo vrnili pred parlament, eh, zato da bomo lahko izmenjali mnenja na to temo. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, zopet v zvezi z refitem, torej imamo šest eh, direktiv, ki so vključene, torej o nepoštenih trgovinskih praksah, eh, o jamstvih in prodajah, o nepoštenih pogodbenih praksah, Eh, eh, določbah eh, o zavajojočem oglaševanju in tako dalje. Torej, gospa Tarancova je slišila govorice o tem, da bomo pripravili predlog B2B. Torej, sama sem slišala druge vrste govoric, tega ne moram potrditi. Lahko potrdim samo to, da nekaj komisarjev razmišlja o pogojih eh, za B2B in študije so v pripravi. Tako da se bomo lahko k temu vrnili kasneje, ampak konkretno ta hip ne morem povedati, ali bo do tega prišlo letos ali prihodne leto. Kar je jasno je to, da na področju eh, potrošniške politike in digitalne politike se osredotočamo na odnose med B in C. Glede nesolventnosti, ja. Trenutno se osredotočamo v okviru Unije kapitalskih trgov za komercialno nesolventnost zlasti za MSP-je in eh, kolegi, ki eh, delajo na finančnih storitvah, pripravljajo predlog, eh, s katerim se bomo lotili problema, ki ga je omenil gospod Švab. Se pravi, da imamo preveč ljudi, ki najemajo um, neustrezna posojila pod uh, neustreznimi pogoji in to se dogaja povsod po Evropi, zato uh, potrebujemo evropsko rešitev. Glede zasebnih nesolventnosti, torej tu uh, gre za dejanske tragedije uh, ljudi in to je treba uh, gledati drugače kot uh, komercialne nesolventnosti, to, je, to se obravnava v okviru Unije kapitalskih trgov in um, tu se osredotočamo za to, da damo drugo možnost podjetniku, ki se uh, znajde v takšnih težavah. Se pravi, zgodnje upozarjanje, zgodnja detekcija, zgodnje, uh, zgodnja ocena tveganja, torej vse to je zelo pomembno. Uh, temu rečemo eh, predlog o insolventnosti, torej ne samo za čezmejne insolventnosti, temveč eh, tudi eh, znotraj držav članic. Pripravljamo tudi skupna enotna načela za komercialne nesolventnosti in pogledali si bomo tudi možnosti za zasebne nesolventnosti. Torej, po mojem mnenju, direktiva o nesolventnosti se sliši zelo negativno. Meni bi bilo ljubše, če bi govorili o vzdržnem podjetništvu. To je zelo evropski pristop, ti negativni, eh, negativni eh, naslovi direktiv v ZDA. Eh, ponavadi to oblikujejo na bolj pozitiven način. 600 podjetij gre v EU stečaj vsak dan. Vem, da moram pohiteti. Vprašanje varovanja zasebnih podatkov in tudi v odnosu do uh, spletnih eh, transakcij in plačevanja s podatki. Veste, da je, sem odgovorna za obeti vprašanji in uh, moramo zagotoviti doslednost uporabe pravil, torej eh, tako pri eh, uporabi digitalnih vsebin, kot tudi eh, glede, v odnosu do uredbe o varovanju osebnih podatkov. Torej, ta uredba bo, nova pravila bodo stopila v veljavo leta 2018, ampak uredba bo takrat že veljavna ampak eh, z vsem tem se delo šele začenja. Nismo končali z delom, kajti narediti moramo naslednje. Moramo vzpostaviti uh, Eh, enotne postopke med eh, organi, ki so pristojni za varovanje osebnih podatkov, kajti uredba eh, dopušča kar precej diskrecijske pravice, naprimer za kaznovanje, za sankcije. In zato moramo pripraviti neke skupne um, smernice. Prihodnje leto bomo pripravili zelo obširno uh, Eh, kampanjo obveščanja potrošnikov, da bodo ti vedeli, kakšne pravice imajo in na kakšen način lahko svojo zasebnost sami ščitijo. Kaj ti nimamo sto odstotne zakonodaje, ki bo ščitila ljudi. Ljudje se morajo zavedati tveganjem, katerim se izpostavljajo, torej tako v družabnih medijih, kot sploh na spletu in morajo vedeti, kaj morajo sami za to narediti. Torej, kot rečeno, ta kampanja bo zelo intenzivna in obširna in eh, to moramo zagotoviti tako na ravni zakonodaje, eh, kot pa tudi na eh, podlagi kija potrošnikov pri digitalnih transakcijah. Torej, tu je filozofija preprosta. Ljudje so lastniki svojih podatkov, morajo vedeti, kaj se z njimi dogaja in to omogoča tudi eh, doslednost med eh, predlogom o digitalnih eh, pogodbah in pa uredbo o varovanju osebnih podatkov. Ljudje morajo vedeti, kaj se zgodi, če plačajo s podatki in morajo imeti pravico do tega, da če naprimer se storitev ustavi iz kakršnih koli razlogov, da se istočasno ustavi tudi uporaba zasebnih podatkov, ki je uh, s katerimi je, bil, eh, to, je bilo to plačano. Hvala lepa, komisarka. Torej, slišimo eh, vaše pomembne izjave, ampak to eh, predstavlja celo vrsto konkretnih vprašanj. Naprimer, nek potrošnik plača storitev s svojimi podatki, in uh, če, ko se storitev prekine, potem lahko zahteva te podatke nazaj. Kako, lahko, kako to konkretno izgleda? Kako to praktično uh, lahko izvedemo? Torej, vse se sliši zelo v redu, ampak um, naprimer tehnološka podjetja in tisti, ki so vključeni v ekonomijo delitve in tako dalje, uh, pravijo, da to lahko vodi v konflikte da to ni praktično, da to ni izvedljivo. Torej, imamo potrošnike, ki uh, zelo naklonjeno sprejemajo digitalno uh, trgovanje, ampak moramo vedeti, kakšno zakonodajo za to potrebujemo. Ja, torej, predlog je ta, ne vem, torej, zakaj gre. Ali gre za to, da se podatke vrne ali da se samo prepreči njihovo uporabo. Torej, mi lahko uh, zagotavljamo, um, da se pravice ljudi eh, lahko obranijo, samo če ljudje te pravice imajo. In na tem konkretnem. Uh, tem konkretnem primeru, če ljudje uporabijo svoje podatke za plačilo digitalnih vsebin, potem za to potrebujemo rešitve. Torej, šokirana sem bila, ko sem videla, kako pogosto se to dogaja. Naprimer, nekatere videe se plača naprimer, eh, s podatki in to v 85 odstotkih. In zato je zelo pomembno, da se uvede ta pogodbena pravila, ki tudi prinašajo ustrezne varovalke za ljudi v tej situaciji, kajti tu gre za masovni pojav. Glede vaših algoritmov, zelo pogosto smo v stiku tudi z IKT uh, eh, ponudniki, torej tu omenjam, torej na področju varnosti in pa boja proti sovražnemu govoru eh, na spletu. In tu močno ustrajam pri tem, da ne smejo uporabljati teh algoritmov. Ko oseba išče in najde nezakonit sovražni govor, potem ne smemo tej osebi vedno znova ponujati to vrstne vsebine, ker, je, ker to temelji na nekem algoritmu, ki ga je uh, pač eh, računalnik izračunal. Torej, mi to delamo. Uh, eh, v, Z, torej mi se o tem pogovarjamo z uh, strokovnjaki, to mora biti ponudnik um, internetne storitve, ki to um, prepreči, da se do tega uh, da do tega pride. Torej, kako jim lahko preprečimo uporabo algoritmov za komercialne prakse, tega ne vem. Mislim, da tu naše stališče proti tem praksam ni močno. Ampak to področje se tako hitro razvija, da bomo morali imeti eh, vedno znova razprave o tem, kako daleč je treba iti pri tej uredbi. In eh, kot je svet jasno povedal, ne smemo preveč eh, uzakoniti zadev. Treba je oceniti tveganja, torej tudi pri družabnih medijih in na spletu sproh in na to najti ustrezne eh, ukrepe. Ampak to bo vedno predmet razprav. Glede ekonomije delitve razpolagamo z novimi podatki, ki kažejo na to, da imamo težave s temi storitvami, torej, kjer imamo storitve potrošnik do potrošnika, ampak nismo pa želeli tu sprejeti res trde zakonodaje in zato smo tu pripravili eh, smernice v zvezi z uporabo direktive o nepoštenih eh, trgovinskih praksah na ta način se pojasni, kako se obstoječo zakonodajo lahko uporabi za eh, ljudi, ki se znajdejo v takšnih eh, težavah. Kar se tiče mikropodjetij, torej um, samozaposlenih. tu ni veliko ostalo po pogajanjih od prvotnega predloga. In moramo ustrajati pri naslednjem. V 21. stoletju v Evropski uniji bi moralo biti lažji, lažje ustanoviti podjetje na spletu. Morali bi zagotoviti preprostejše pogoje, cenejše pogoje za ljudi, ki želijo ustanavljati podjetje naprimer eh, en evro kapitala za, um, za ustanovitev podjetja. Torej, eh, sama sem se znašla v eh, težki situaciji enkrat v življenju in uh, za ustanovitev podjetja sem morala plačati 200 tisoč čeških kron, kar je bilo zelo veliko denarja za nekoga, ki je itak že v težavah. Torej, na ta način želimo dati možnost ljudem, ki želijo začeti s podjetništvom, da to lahko storijo, ampak eh, trenutno eh, v tem predlogu najdemo celo vrsto močnih varovalk in to je povezano tudi z drugo zakonodajo o varstvu zaposlenih, eh, o interesu javnosti, ki eh, mora imeti pravico vedeti, kdo je lasnik. Eh, to je povezano tudi z zakonodajo o eh, boju proti pranju denarja. Torej, vse te pogoje je treba upoštevati pri tudi teh zelo majhnih podjetjih. Torej, sama si prizadevam za to, da bomo to lahko sprejeli. Na to Kitajska, varnost proizvodov, ja, torej, v soboto bom uh, odpotovala na Kitajsko, v ponedeljek začnemo z delom. Evropski trg eh, ni edini trg, eh, ki želi biti močan in ki se želi zavarovati pred tovrstnimi proizvodi. Tudi ameriški trg je močanin ima podobne interese in z ameriškimi kolegi si bomo prizadevali za to, da se bo uh, vsaj uh, proizvode, ki se izvažajo eh, na evropski in ameriški trg, bolje nadziralo. In, uh, Govorila bom tudi z odgovornimi v agencijah, ki to zagotavljajo in mislim, da lahko uh, dosežemo boljše rezultate. Torej vsako leto vidimo, da 60, 61, 62 odstotkov vseh nevarnih proizvodov v Evropski uniji prihaja iz Kitajske. Januarja je bilo to samo 50 odstotkov, ampak to verjetno zaradi eh, božičnih praznikov, kajti drugi v začetku leta verjetno ne uvažajo toliko teh proizvodov. In tu bi zelo rada dosegla neke otipljive rezultate v odnosih s Kitajsko. In veselim se tega obiska. Bi nadaljevali z naslednjimi vprašanji? Marija Grepini. Președinte, doamna comisar, mulțumesc în primul rând, Vicky, că ne... Hvala lepa, gospa predsednica in gospa komisarka. Najprej najlepša hvala, da imamo sploh možnost razpravljati z vami. Uh, Zelo pozorno sem eh, poslušala vašo predstavitev, gospa komisarka, tudi vprašanja kolegov in sem se strinjam, ampak na tri konkretne točke se navezujemo. In sicer prvič me zanima, ali menite, da so pravne osebe potrošniki, tako kot fizične osebe, Eh, namreč tudi mala in srednja podjetja uporabljajo različne storitve, bančne in tako naprej, ter uporabljajo vem, elektriko, vodo in tako naprej. In ko govorimo o pravičnih trgovinskih eh, praksah, um, te zadevajo tudi prakse bank, multinacionalk in tako naprej. In zato me zanima, ali pri tej vaši pobudi um, nameravate upoštevati tudi uh, pravne osebe in upoštevati tudi pritisk uh, Eh, ki ga izvajajo podjetja, ki imajo prevladujoče položaje. Potem pa še nekaj glede zaščite potrošnikov. Ali se vam zdi normalno, da prodajalci na evropskem trgu In to sprašujem zato, ker pogosto srečujem prodajalce, podjetnike in tako naprej. In naprimer v Srbiji eh, na avtomobilskem trgu kjer se prodajajo avtomobili um, in tako naprej. Torej, zakaj sprašujem, zakaj je na uh, avtomobilih, ki se prodajo na teh trgih, na armaturi vse zapisano v angleščini in ne v jeziku te države. In tukaj govorim o navodilih, v, uh, navodilih za uporabo. Res je, da v navodilih uh, sicer Mm, se uporablja jezik namembne države, vendar pa govorim eh, zdaj tudi konkretno o armaturi, naprimer, In zanima me to isto tudi v zvezi z informacijami na internetu. Potem pa še tretje vprašanje, Kitajska in njeni proizvodi. Eh, več kot 20 let sem eh, delala eh, na področju proizvodnje in zelo smo se morali boriti proti kitajskim proizvodom. In zdaj lahko zatrdim, da moramo predvsem zagotoviti nadzor nad vstopom kitajskih proizvodov v Evropsko unijo. Vendar pa ti proizvodi večinoma prihajajo preko podjetij oziroma pravnih oseb, ki imajo sedež v Evropski uniji, torej niso vrženi istemu nadzoru, kot če bi prišli neposredno iz Kitajske. In zato me zanima, kakšno raven zaščite potrošnikov nameravate zagotoviti pred uvozom um, proizvodov iz Kitajske. Uh, Hvala lepa komisija, vi ste deloma že odgovorili na moje vprašanje. Eh, namreč eh, dva predloga za spletno in nespletno prodajo za digitalne oziroma materialne eh, izdelke. To je že v zakonodajnem postopku parlamentu in trenutno razpravljamo o tem, kako lahko najbolje zagotovimo varstvo potrošniških podatkov. Ampak ne vemo, kako bo refit na to vplival. Prav tako se strinjam z pomisliki, ki jih je izrazila Evelin. Eh, Namreč oba predloga sta nekoliko eh, zavajojoča za potrošnike, gre eh, tudi za mejne proizvode, materialni proizvodi, za digitalnimi značilnostmi in tako naprej. Tako da me zanima, ali lahko pojasnite, kako bo ta refit vplival na potrošniško zakonodajo in kako bo Evropska komisija zagotovila koherentnost obeh predlogov, ki bosta predmet refita. Thank you, madam. Thank you, madam chair. Uh, madam commissioner, you mentioned SUP campaign. Gospod Štefanec. Uh, ja, uh, mislim, da ste podali nekaj dobrih predlogov glede certifikacije, uh, standardizacije za tiste, ki bi želeli odpreti podjetje. Zanima me, če nameravate predlagati tudi kakšne poenostavitve za druga podjetja, podjetja ene osebe in druge podjetje, zlasti kakšna, kakšni so vaši predlogi tukaj na podlagi um, teh predlogov za podjetja. Hvala, govorila bom češko. Uh, navezujem se na predlog, na katerega čakamo že dolgo. Gre za direktivo o varstvu potrošnikov. To je eden izmed ključnih predlogov za strategijo za digitalni trg. No je pa tukaj zelo pomembno, da se osredotočimo ne samo na spletno sfero. Obstaja predlog um, sankcij na evropske ravni v primeru hudih kršitev potrošniškega prava. Komisija bi torej lahko začela skupen postopek, če bi prišlo do utemeljenega suma, da prihaja do takšnih kršitev, da se to dogaja v dveh tretjinah držav članic več kot četrtino prebivalstva. To se mi ne zdi primerno. Govorimo namreč o vsaj uh, eh, 22 državah članicah. Ne vem, če veste, do kakšnih kršitev potrošniškega prava prihaja. In a, to me privede do naslednjega vprašanja. Prejšnji teden smo glasovali o pilotnih projektih za leto 2017 in eden izmed teh je bil tudi moj predlog, da bi okrepili čezmejno sodelovanje javnih organov na regionalni ravni. Mislim, da bi to bil učinkovit način, kako bi se lahko borili proti čezmejnim kršitvam potrošniškega prava, potrošniške zakonodaje. To bi torej lahko bil dober dodatek k vašem predlogu skupnih ukrepov za celotno Evropsko unijo. Ali bi podprli takšen predlog? And the last one is Lisa Yakinsari. Thank you.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 škatlo digitalnih vsebin samo, ampak tukaj gre tudi za močno socialno komponento, torej za informiranje o tem, zakaj gre. Ali bi lahko komisija v zvezi s predlogom odbora IMKO podala svoje stališče glede tega algoritma, ki je Eh, ki ga je treba uporabiti in kakšno je politično stališče do tega, da morajo naši državljani dobiti vse potrebne informacije. Hvala. To so vsa vprašanja. Spomnim se, da pred dvema letoma in pol, ko mi je komisarka menila, da spoh ne potrebuje varstva potrošnikov. No, v zvezi z eh, pravnimi osebami. Tukaj sem že odgovorila, da pri odnosih med podjetji tukaj pripravljamo nekaj študij in eh, tukaj se bomo tudi ukvarjali z refitom. Vedno je pri zaščiti potrošnikov pomembna šipkejša stran. če pogledamo majhna podjetja in ogromna podjetja, seveda lahko tukaj pride do neravnotežja in tukaj je treba odpraviti to neravnotežje. To ste že zapisali v vaše predloge, ampak bolj podrobno si je treba vprašati, kako se tukaj soočiti z eh, problemi, ki se pojavljajo ob novih digitalnih tehnologijah ampak mislim, da sedaj ni treba predlagati nič v zvezi z pravnimi osebami, gre samo za B2B. Konkretni primeri varstva potrošnikov. Strinjam se s tem, da je nesimetrično, če so informacije ob izdelku napisane samo v angliščini. Zanima pa me, kakšni so tukaj konkretni primeri, kaj ti gre za vprašanje nacionalnih um, organov, torej za tiste, ki izvajajo to zakonodajo na nacionalni ravni. Tako da tukaj bi potrebovala konkretne primere kjer se to dogaja. Kako bo Refit vplival na varstvo podatkov? Gospa Boržan je vprašala, eh, zastavila to vprašanje. Kot sem že povedala, smo pristojni tako za varstvo potrošnikov, kakor tudi za varstvo podatkov. Vse, kar bomo naredili znotraj Refita, Torej, vsak, vsaki zakonodajni predlog bo moral biti usklajen z našimi določbami o varstvu podatkov. Ehm, to pravzaprav prav tako urejamo v našem generalnem direktoratu, pa tudi, če bi bilo upletenih več direktor, direktoratov, je treba tukaj zagotoviti doslednost. Če naletite na kakšen uh, specifičen problem, ko gre za varstvo podatkov, me prosim na to opozorite. Treba je zagotoviti varstvo podatkov pri vseh predlogih, pri vseh zakonodajnih predlogih. No, nimamo več veliko časa. Eh, sedaj pripravljamo svežen oziroma novo zakonodajo za digitalizacijo prava podjetij. Mm, to še nima neke konkretne oblike, trenutno pripravljamo raziskave, svetuje nam panel strokovnjakov. Um, predlagali so, so, so vsaj deset sprememb za to zakonodajo za podjetja vendar pa vsi ti predlogi prinašajo seboj določeno stopnjo tvegan. To sedaj opažamo tudi pri direktivi o sup. Mislim, da bomo naslednje leto podali predlog v zvezi s tem. Temu, tej, pri tej zakonodaji podjetja, podjet, za podjetja bi želeli tukaj posvetiti več časa. Gospa Ford, vem, da pri algoritmih ne gre za sovražni govor, to sem ponazorila samo z primerom. Ko gre za tako pomembno področje kot recimo varnost, moramo seveda poskrbeti za dialog z IKT podjetji. To je nujno. Takšen dialog načrtujemo. Namreč, če želimo uh, uvesti zakonodajo, uh, je seveda to dolgotrajen proces. Kaj lahko naredimo pri algoritmih? Uh, lahko ukrepamo samo, če algoritmi kršijo zakonodajo o varstvu podatkov ali pa če gre za nepravične prakse. To je vse, kar lahko naredimo v okviru trenutne zakonodaje. Gospa Sehnalova, vprašali ste, ali je to dovolj. da je tukaj pokritih samo 7, 75 odstotkov prebivalcev. Uh, torej, če je to, da uh, oni podajo neko zahtevo, pravičen razlog za to, da komisija ukrepa. Približno štirikrat na leto se zgodi, da gre za kršitve, ki pokrivajo tako velik del Evropske unije. Potem smo pripravljeni ukrepati, če gre za kaj manjšega, pa imamo tukaj druge zakonodaje, ki lahko uh, se ukvarjajo s tem problemom. Imamo druge direktive, uredbe, ki dajo možnost nacionalnim organom, da združijo moči in se odzovejo. Mislim, da je to bilo vse. Hvala lepa. Če se vam zdi, da niste dobili odgovora, eh, mi lahko to sporočite in boste kasneje dobili odgovor v pisni obliki. Hvala vsem skupaj. S tem smo zaključili uh, dopoldansko sejo, ponovno se sestanemo ob 15. uri.